bilo Stevens, poimensko. Imamo samo eno glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Naslednje poročilo je poročilo Boni, poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo Jimenez Beseril. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Drugo poročilo gospe Jimenez Beseril poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še drugo poročilo gospoda Bonija, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sledi poročilo Novakov, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Rozier, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Thank you sprejeto. Hvala lepa. Gospa Rozier, da bi na kratko besedo. Izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala predsedujoča. Najprej bi se zahvalila vsem kolegom, ki so prispevali k temu poročilu za odlično delo, dobro ozračje, v katerem je to potekalo eh, tekom tednom in Evropska komisija bo spremljala eh, sklepe tega poročila v okviru svoje strategije. Gre za zakonodajni predlog. Najlepša hvala. You, hvala lepa. Zdaj pa poročilo Mihajlova. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 11. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 3. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, poimensko glasujemo. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Pet, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Šest, kdo je za? Proti zavrnjeno. Vprašati bi vas morala, kdo se vzdrži, se upravičujem. Predlog spremembe dve, poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala sledi poročilo Gajer. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, hvala. Poročilo Rubih. Po imensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. Sledi poročilo Vana. Eno glasovanje, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Naslednje poročilo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 sprejeto. Hvala. Zdaj pa glasujemo o resoluciji, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem je.